nekaj informacij, preden začnemo z glasovanjem. Prva točka sprejete dnevnega reda. Imamo eno spremembo. Rad bi vam povedal, da točka številka 4, zaščitni ukrepi proti škodljivim organizmom na rastlinah, ne bo obravnavana danes, ampak jo bomo preložili na torek 26. aprila. Zato je prosila poročevalka gospa McIntyre. Danes eh, ima namreč eh, druge obveznosti v domačem volilnem okraju. Upam, eh, da se s tem lahko strinjate. Kot ponavadi se naša seja prenaša po spletu, na voljo imamo tolmačenje v 20 eh, jezikov. Na voljo je tolmačenje v vse uradne jezike, razen v estonščino, mateščino, slovaščino in irščino. Potrdili bomo zapisnike 22. in 23. februarja ter 7. marca, kot ponavadi. Sedaj pa nas eh, čaka številka 5. Točka številka 5. Krepitev inovacij in gospodarskega razvoja pri Evropskem upravljanju kmetij v prihodnje. Naš poročevalec je gospod Hujtema. Imeli smo dve izmenjavi mnen v odboru. Poslanjih je bilo 312 predlogov sprememb to pomeni, da je to poročilo izjemno pomembno in eh, izraženega je bilo tudi veliko interesa za. Gre namreč za nekaj, kar bo vplivalo na upravljene, pa tudi na celotni kmetijski sektor. Kmetijski sektor eh, zahteva uh, nov val posodabljanja, sedaj na tej višji uh, ravni. Rad bi se zahvalil poročevalcu in poročevalcem v senci za pripravo cele vrste kompromisnih predlogov. Na ta način bomo lahko glasovali hitreje. Sedaj pa predlagam, da bi se dobro zame gospod Hojtema, poročevalec. Hvala, gospod, poročev, eh, gospod predsednik, se upravičujem. Rad bi se zahvalil vsem skupinam in poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje. Uspeli smo eh, zelo veliko predlogov sprememb vključiti v kompromise, imamo celovito, zelo jasno besedilo. Mislim, da je to izjemno pomembna tema, poročilo se osredotoča na inovacije in na eh, nove načine izboljšanja upravljanja kmetij, eh, konkurenčnosti, uh, vpliva na okolje in uh, dobrega počutja živali. Hvala za sodelovanje vseh v odboru. Upam, da bo velika večina podprla to poročilo. Hvala. Tak tež sodžime, tak in lažje prehodžime do. Tudi sam se z vami strinjam, tako da kar predlagam, da nadaljujemo z glasovanjem. Amandma 102. Dvignite roke, prosim. Kdo je za? 102. Kdo je proti? Zavrnjen. 98. Kdo je za? Rejected. Fourth if adopted. A jest. Ah, ok, ok. Przechodzimy do poprawki y, 101. Ne, glasovati je treba najprej o predlogu spremembe 101. Kdo je za? Hvala. Sprejet. Predlog spremembe 98. Kdo je za? Hvala. Sprejet. Kompromis A. Glasovali bomo elektronsko, kot ponavadi. Glasujemo.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 Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 118. Kdo je za? Z roko, prosim. Kdo je proti? Zavrnjen. Predlog spremembe 120. Kdo je za? Hvala, proti. Preverili bomo, preverili bomo elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 120. Konec glasovanja. Sedemnajst proti osemnajst. No, ponovili bomo še enkrat, bomo glasovali, zato ker eh, gospa McGuinness ni uspela pravočasno glasovati. Še enkrat glasujemo torej o predlogu spremembe 120. zavrnjen. No, tudi če je bila gospa uh, eh, McGuinness za, je predlog spremembe zavrnjen. Tako pač je. Ampak ona je podpredsednica eh, parlamenta, tako da je treba paziti. 122, kdo je za? Prav, hvala. Kompromis C. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sedaj pa predlog spremembe 124. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Zavrnjen. Kompromis R. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Nadaljujemo z NV11. Kdo je za? Hvala proti. Sprejet. Preferujem B132 in pa 133 skupaj. Kdo je za? 132 in 133. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog spremembe je 136. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. 137. Kdo je za? Proti. Zavrnjen.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 141 ko je za. Hvala, sprejet. 144 kdo je za, proti, zavrnjen. 145 kdo je za, hvala, sprejet. 146 kdo je za, proti, zavrnjen. 147 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Hvala, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 148. Kdo je za? Hvala, sprejet. 151. Kdo je za? proti, zavrnjen. 152, to je za, proti, zavrnjen. 153, kdo je za, proti, sprejet. Kompromis D. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 164. Kdo je za? Hvala. Sprejet. NV24. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 166. Kdo je za? Hvala, sprejet. 167, ki je enak, tako da o tem ne bomo glasovali. 168. Ne, se pravi, čujem. 170. Kdo je za? Hvala, sprejet. 172. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Preverjamo 172. Mislim, da je zavrnjen, ampak vseeno bomo videli. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Tako je, zavrnjen. 174. Kdo je za? Hvala proti. Sprejet. 175. Kdo je za? Hvala, sprejet. 179, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 180, kdo je za? Sprejet. 182, kdo je za? Sprejet. 183, kdo je za? Sprejet. Kompromis E. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis F. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Nadaljujemo z NV5. Kdo je za? Hvala. Sprejet. 188. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. 189. Kdo je za? Proti. Ne, se upravičujemo, je napaka. Najprej 195. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Sedaj pa 189. Kdo je za? Janoš, to je tvoj eh, predlog spremembe. Prosim, glasuj. Kdo je proti? Hvala, zavrnjen. 190. Kdo je za? Proti?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 198. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 200. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 199. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 202. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Sprejet. Drugi del. Kdo je za?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 207. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 208. Kdo je za? Sprejet. 209. Kdo je za? Sprejet. 210. Ta je bil umaknen. 211. Ne, 210. Se upravičujem, moja napaka. 210. Kdo je za? Sprejet. 211. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. 213. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. Preverili bomo 213 elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis G. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. sprejet. Naslednji je kompromis H. Prav tako elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejeme 221. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 226, to je za. Proti. Zavrnjen. 227, kdo je za? Sprejet. 228, kdo je za? Sprejet. 229, kdo je za? Sprejet. 230, kdo je za? Proti. Zavrnjen. 231. Kdo je za? Sprejet. Sedaj pa kompromis I. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Naslednji je kompromis J. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 259. Kdo je za? Hvala. Sprejet. 258. in pa 261 skupaj. Kdo je, kdo je za, proti, zavrnjena sta. Predlog sprejem je 262 in pa 260. Kdo je za, proti, zavrnjena. 263. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. 264, kdo je za, proti, zavrnjen. 265, kdo je za, sprejet. 267, kdo je za, proti, zavrnjen. 268, kdo je za, proti, zavrnjen. Prav preverili bomo. Preverjamo elektronsko 268. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen je bil. 273 je naslednji. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. Preverimo 273, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Gledal sem uh, usmerjenega od poslancev, tako da nisem takoj opazil rezultata. 270, kdo je za? Sprejet. 271. Kdo je za? Sprejet. 272. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. Preverili bomo elektronsko. Glasujemo o 272. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejeme 274. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 275 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Drugi del. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejet. 277. Kdo je za? Hvala, sprejet. 280, kdo je za, proti, zavrnjen. 278, kdo je za, proti, zavrnjen. 279, kdo je za, sprejet. Kompromis K. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa NV10. Kdo je za? Hvala. Sprejet. 288 in 289. Kdo je za? Proti. Mislim, da bo treba preveriti še elektronsko. Glasujemo torej o predlog, eh, predlogih spremembe 288 in 289. Konec glasovanja. Zavrnjena sta. Naslednji je 287. Kdo je za? Spred. 294. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. 293. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 290. Gospe Šrajer, prvi del, kdo je za? Sprijet. Drugi del, kdo je za? Sprijet. 291. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 292. Kdo je za? Sprejet. 13. MV13. Prvi del. Kdo je za? Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti. Zavrnje. Nadaljujemo s kompromisom L. Glasujemo elektronsko. konec glasovanja. Tristo štiri. Kdo je za? Predlog sprejem je tristo štiri. Hvala, spred. Tristo sedem. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Tristo devet. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Tristo šest. Kdo je za? Proti sprejet. Predlog spremembe tristo pet. tristo pet. Kdo je za? Sprejet. tristo osem. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. tristo enajst. Kdo je za? proti, zavrnjen. 312, sprejet. Sedaj pa navedbe, predlog spremembe 1, kdo je za, sprejet. 2 in 3 skupaj. Kdo je za? Sprejeta sta. Predlog spremembe 4, kdo je za? Sprejet. Predlog spremembe 5, kdo je za? Sprejet. Predlog spremembe 6. Sprejet. Kompromis M. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 13. 13 in 14 skupaj. Kdo je za, proti, zavarjena sta. Predloga spremembe 18 in 16, kdo je za, sprejeta. 19, kdo je za, prav preverili bomo Preverili bomo 18 in 16. Preverjamo torej elektronsko predloga srembe 18 in 16. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeta sta bila. Predlog srembe 19. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog srembe 20. Kdo je za? Proti? sprejet, 21, kdo je za, sprejet, predlog spremembe 23, kdo je za, proti, zavrnjen, 24, kdo je za, proti, zavrnjen, 25, kdo je za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 26, kdo je za, proti, zavrnjen sprejet. 28, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 27 in 32, ki sta identična, kdo je za? Proti? Zavrnjena. 33 in 31, identična, kdo je za? Proti? Zavrnjena. 34, kdo je za? Sprejet. 35, kdo je za? Sprejet. 36 in 37, enaka sta, kdo je za? Proti, zavrnjena. Prav preverili bomo. Preverili bomo 36 in 37. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjena. Tako kot sem rekel. 38, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 39, kdo je za? Proti? Sprejet. Kompromis N. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Naslednji je kompromis O. Kompromis O glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Naslednji je predlog srembe 64. Kdo je za? Sprejet.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 zavrnjen. Kompromis P. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog srembe 80. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Preverili bomo elektronsko, glasujemo o predlogu spremembe 80. Konec glasovanja. Zavrnjen. 81. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Kompromis Q. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Kompromis je bil sprejet. Predlog spremembe 90. Kdo je za? Hvala, sprejet. 89. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog spremembe 88. In pa 92 ter 93, ker so enaki. Kdo je za? Proti? Zavrni misel. Ne, ni treba preveriti, ampak če želite, lahko. Prav preverjamo 88, 92 in 93 elektronsko, prosim. Konec glasovanja. zavrnjeni so bili. 94, kdo je za, proti, zavrnjen. 97, kdo je za, proti, zavrnjen. Sedaj pa še glasovanje o osnutku resolucije, tako kot je bila eh, spremenjena. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Najlepša hvala. Končali smo torej z današnjim glasovanjem. Čestitati je treba našemu poročevalcu in njegovi ekipi. Zanima me, če bi eh, rad poročevalec. Jan bi rad kaj povedal morda. Vidim, da je malce zaposlen, ampak vseeno, izvolite. Hvala, vesel sem eh, velike podpore temu poročilu, s tem smo pokazali, kako pomembna je ta tema. Hvala. Važate z napevno, ali trudne tež. Prehodime do punktu. Ja, prav gotovo je ta tema pomembna, pa tudi težka dni, v dniu 29-31 marca. Sedaj pa bomo slišali izmenjavo stališč o misiji Agri na nizozemskem. devetindvajset do enaintrideset marca. Eh, takrat je potekala misija odbora Agri na nizozemskem, jaz sem predsedoval tej misiji. Ukvarjali smo se z vprašanjem inovacij in tehnologije na področju kmetijstva, prav tako pa smo se ukvarjali z vprašanjem dobrobiti živali in konkurenčnosti. Opazali, opažali smo tudi nove razvoje dogodkov, recimo, ko gre za um, uporabo fosfatov tako, v tako imenovanem kružnem gospodarstvu. Verjetno veste, da je gospod Hujtema bil pobudnik te misije. Prosim ga, da nakratko poroča o tej misiji. Pripravljeno je bilo tudi poročilo o tej misiji in dobili ga boste, ko bo pripravljeno. Gospodu Hultem predajam besedo. Hvala lepa. Hvala lepa kolegom, ki so se udeležili misije na nizozemsko. Vem, da je bilo za vas zelo težko se udeležiti te misije, kajti zgodila se je takoj po velikonočnih praznikih. Namen te misije je bil, da bi v praksi pokazali to, o čemer smo pravkar glasovali, torej gre za inovacije in nove tehnologije v kmetijstvu. Eh, tako, ko gre za mlečni sektor, za, eh, za intenzivne obrate, obiskali smo tudi kmetijo, ki uporablja nove ideje in tehnike za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih obratov, da izboljša dobrobit živali in pa zmanjša učinke na okolje. Najprej smo obiskali poglavje, ki se ukvarja z integriranim upravljanjem z rastlinami tako recimo uporabljajo za boj proti škodljivcem eh, naravne procese, tako da lahko dejansko zmanjšajo uporabo fitofarmacijskih sredstev. Eh, pravijo, da to integrirana zaščita rastlin, saj z mikroorganizmi in drugimi insekti skušajo znižati uporabo umetnih gnojil, skušajo uporabiti več živalskega gnoja, tako da lahko mikroorganizmi uh, živalski eh, gnoj spremenijo v minerale, ki jih lahko kasneje rastlina boljše absorbira. Eh, to je dober zgled tega, kako lahko vzpostavimo partnerstvo z naravo, kako lahko naravo uporabimo pri našem delu in tudi to je pomembna inovacija. Naslednji dan smo obiskali obrate, ki se um, ukvarjajo z robotskim eh, kmetovanjem, recimo za, mož, za možo, ali pa imajo naprave, ki lahko zelo precizno obdelujejo zemljo. Na ta način lahko zmanjšamo potrebo po vodi, po gnojilih, eh, po fitofarmacevskih sredstev, kajti s takšnim preciznim eh, kmetovanjem natančno preučiš, kaj potrebuje neka rastlina, preden bi se tam pojavila bolezen ali kaj podobnega. Obiskali smo dve kmetiji, ki se specializirate, ki se specializirate za zagotavljanje boljšega zdravja in dobrobiti živali. To pomeni tudi zmanjšano uporabo antibiotikov. Obiskali smo uh, kmetijo z eh, perutnino in pa eh, obrate za pridobivanje kravjega mleka. Potem tudi eh, primere krožnega kmetijstva, krožnega gospodarstva smo si ogledali. Recimo, ko gre vsega, dušikov vidik, tega sedaj več ne moreš uporabljati eh, oziroma je njegova meja, eh, uporaba omejena, tako da sedaj imamo drugačne tehnike za čiščenje živalskega gnoja, ki ga lahko potem uporabiš kot mineralno gnojilo. Trenutno pripravljamo novo zakonodajo o gnojilih, In tukaj moramo imeti na to določen vpliv, moramo omogočiti več uporabe živalskega gnoja kot eh, umetnih gnojil. Kajti proizvodnja umetnih gnojil vpliva na okolje, na izpuste CO2, prav tako pa smo odvisni od eh, uvoza mineralov, kot so recimo fosfati. Na koncu smo se sestali še z našim ministrom za kmetijstvo in z predstavniki kmetijskega sektorja na nizozemskem. Mislim, da je to bilo zelo dobro. Imeli smo delovno večero, večerjo v nekem muzeju z številnimi flamskimi in nizozemskimi slikarji. Prav tako pa je to bil, eh, bila priložnost za neformalen pogovor s predstavniki sektorja in s našim ministrom za kmetijstvo, ki trenutno predseduje svetu za kmetijstvo. Če imate kakšno vprašanje,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 Obisk nizozemske je bil zelo zanimiv, videli smo zelo veliko lepih stvari, ampak vseeno imam eh, določeno vprašanje. V zvezi z našo misijo odbora Agri na nizozemskem. Govorimo o inovacijah, vse lepo in prav, ampak ta točka na dnevnem redu ne omenja dejstva, dejstva, da se mlečni sektor na nizozemskem sedaj sooča s krizo zaradi zelo nizkih stroškov mleka. O tem zelo razpravljamo na nizozemskem sektor mleka in eh, zelenjave nujno potrebuje določene rešitve. Kolega Ujtema je vse skupaj dobro predstavil, ampak kot nizozimska poslantka bi želela vprašati, zakaj niste v to poročilo vključili določenih točk, ki sem jih jaz predlagala. Kako to skupaj? sploh vse skupaj deluje. Želela bi si večjega vpliva na to poročilo. Trudno, trudno, trudno pitanje. Ja. Pani posel Aguilera. Gospa Aguilera. Gracias, presidente. Eh, yo quería. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvala, zahvalila bi se za organizacijo te misije. Obrati, ki smo jih obiskali, so bili izredno zanimivi. Jaz osebno sem se veliko naučila o kmetist, preciznem kmetijstvu in o drugih uh, inovativnih oblikah kmetijstva. Nizozemsko kmetijstvo je bilo vedno zelo napredno, sodobno, konkurenčno. Tako da so se mi zdeli njihovi, se mi je zdel ta program zelo dober. Dobro je, da smo obiskali vse te obrate, gospodu Vitemi čestitam za dobro organizacijo te misije in zahvaljujem se vsem kolegom, nizozemskim kolegom, ki so nas eh, spremljali pri našem obisku. Ta misija je bila zelo uspešna, zelo zanimiva za, tudi za poročilo, ki smo ga danes sprejeli. Želim še enkrat podariti, da je misija bila zelo dobro organizirana in cilji, ki smo si jih zastavili v tej misiji, so bili izpolnjeni. Slušali, więc chyba čas e, e, na mnie ter jako učesnika. Program, že... No, potem bi še jaz povedal nekaj besed. Program je bil dejansko zelo intenziven, šlo je za vprašanje inovacij in pa preciznega kmetijstva. Pozdravljamo tudi dejstvo, da smo pri temi inovaciji postavili v središče samega kmeta. Prav tako smo bili seznanjeni z tehnologijami za izboljšanje zemlje, to je zelo pomembno zlasti za ekološke kmetije. Verjetno se vsi zavedate, da na nizozemskem obstaja povezava med eh, kmetijstvom, procesiranjem, trgovino, vsa ta področja so med seboj povezana in kmetje lahko ustvarjajo dodaten dobiček na teh različnih ravneh. To je neka najboljša praksa, ki bi jo lahko delili tudi z drugimi. Ogledali smo si tudi sektor predelave, pogovarjali smo se s predstavniki podjetij, administracije. Vsi so nas zelo lepo sprejeli v zelo lepih krajih. Eh, krasne slike so bile izobešene v tem prostoru. No, tam ni bilo veliko kmetov, ampak eh, no, da je spoh težko ugotoviti, kdo je sploh kmet na nizozemskem, kajti zdi se, da so oni bolj poslovneži kot kmetje. slišali smo zelo veliko zanimivih stvari. Veliko zanimivega nam je povedal minister za kmetijstvo. Slišali smo tudi nekaj pritožb o mlečnem sektorju. Vsi vemo, da je mlečni sektor povsod po Evropi v velikih težavah. Tam so razmere težke. In nekako smo se na neki točki počutili kot, uh, kot učenci. Obiskali smo namreč univerzo. In uh, prišli smo za zanimivega spoznanja, da moramo znanost in inovacije uporabljati tudi v kmetijstvu. Dobro, tega se že vsi zavedamo, ampak dobro je, da nas tu in tam kdo na to spomni. Tudi sam bi se zahvalil organizatorjem misije. Spomniti pa vas moram, da bo naslednja misija odbora Agri organizirana v Španiji. Sedaj so bili standardi postavljeni zelo visoko. No dobro, v Španiji se bomo ukvarjali z drugimi vidiki. Sedaj pa bi želel še gospod Dorfman nekaj povedati. Hvala lepa, tudi sam bi se zahvalil nizozemskim kolegom za odlično organizacijo te misije. Jaz sem. Uh, pri tej misiji opazil predvsem naslednje. Uh, namreč glede na to, da smo se ukvarjali predvsem z inovacijami, se mi zdi, da imamo zakonodajo, ki pogosto otežuje inovacije. Ko smo obiskali obrat, ki uporablja inovativna fitofarmacevtska sredstva, Eh, torej ekološka fitofarmacevtska sredstva, mi je postalo jasno, da pogosto naša zakonodaja otežuje življenje teh obratov. Eh, gre recimo za kakšne. Eh, gre za to, da recimo gobe ali bakterije, ki se nahajajo v naravi, obravnavamo enako, kot da bi bil to kemijski izdelek in nekdo mora čakati leta na odobritev eh, uporabe teh naravnih sredstev v kmetijstvu. To je veliko težje, kot pa če bi mm, nekje v kakšni tretji državi imel rudnik fosfata in bi tega potem uvažal v Evropo. Tako da tudi o tem se moramo pogovoriti, ali morda ne bi uh, morala biti naša zakonodaja nekoliko prijaznejša do inovacij. Ja. Hvala lepa za vse te prispevke. Samo še eno pripombo bi podal. No, eh, tudi strokovnjaki iz univerze Wagening pogosto obiščejo našo univerzo, tako da dobro je, da smo sedaj tudi mi obiskali to univerzo. No, eh, seveda pa so razmere v kmetijstvu marsikaj težke. Če bi obiskali kakšno drugo državo, bi verjetno slišali več o problemih v kmetijstvu. Eh, vemo, da situacija ni idealna. In uh, o tem se bo treba pogovoriti. Tudi člani drugih odborov nas sprašujejo, če je situacija res tako slaba. Kmetje se sedaj obračajo na naš odbor, pa tudi na druge odbore in to je dobro, kajti vsi se moramo zavedati, da je ta sektor zelo pomemben, pričakovanja so velika. In Evropska unija ne more ignorirati teh pričakovanj. Seveda je situacija v kmetijstvu povezana tudi za situacijo na svetovnih trgih. Vedno več je dobave proizvodov iz Argentine, iz Nove Zelandije, iz Avstralije. In to pomeni, da je bilo ravnotežje na naših trgih nekoliko porušeno. Sedaj pa sedma točka na dnevnem redu. Še predtem pa naj vam povem, da že imamo pripravljeno poročilo o misiji odbora Agri na nizozemskem, tako da boste verjetno to dobili po elektronski pošti. Še gospod Hajtema. Uh, gospod predsedujoči, pozabili smo se zahvaliti sekretarjatu in asistentom, ki so organizirali celotno misijo. To zahteva veliko dela, če želiš, da bi uh, vse gladko potekalo, da lahko obiščeš toliko obrato in podjetij v tako kratkem času, tako da se zahvaljujem sekretarjatu in asistentom.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 Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda je ta tema zelo pomembna. No, ne gre toliko za uh, dolžino poročila, gre za revizijo večletnega finančnega okvira, gre za proračun, če želimo oblikovati politiko, seveda to zahteva tudi določena sredstva. Poročilo je zelo pomembno v teh, če lahko rečem, nemirnih časih. V parlamentu je pač vedno tako, da nas eh, čakajo vedno novi izzivi in vedno znova se vse konča pri razpravah o proračunu. Začel bom s časovnicom. poročevalcem v Sencicem hvaležen, da smo že imeli 21.3. prvo srečanje poročevalcev v Senci. Lahko smo se dogovorili o splošnem stališču. Dobro je, če kar najhitreje uskladiš stališča. Na nazadnje je treba se na koncu pogajati tudi z odboru z odborom za proračun. Dobro je, da se sedaj poročevalci v senci strinjajo z mojo strategijo. Nima namreč smisla, če eh, skušamo eh, v zadnjem trenutku z novimi idejami, nove ideje iz odbora Agri uveljaviti eh, v odboru za proračun, ko se sprejema proračun. Tako da to, poro, to srečanje poročevalcev v senci je bilo zelo pomembno. 21. Rok za vzložitev predlogov sprememb je 29. april in naslednje srečanje poročevalcev v Senci 12. maja. 16. Ehm, junija bomo potem glasovali v odboru in verjetno bomo potem julija glasovali na plenarnem zasedanju, še pred poletnim premorom. Na podlagi prvih eh, sestankov poročevalcev v Senci smo slišali prve ideje kolegov in kolegic. Ehm, dogovorili smo se v našem splošnem stališču. Prvo načelo, o katerem smo se vsi strinjali, je to, da želimo pri tem poročilu ostati pri temi, če, želim, eh, če se lahko tako izrazim. Ko govorimo o proračunu, bi lahko govorili o vsem, o vseh. Ampak eh, želeli smo se omejiti na razpravo o proračunu. zato naše poročilo nima več kot pet strani. Tudi kolegom iz odbora za proračun želimo jasno pokazati, kaj nam je najpomembnejše in zato smo se morali pač odpovedati, kakšni drugi temi, ki bi jo sicer želeli obra obravnavati. Tudi v kmetijstvu nas čakajo veliki novi izzivi. Gre za dolgoročne probleme, ne za nove probleme. Cene kmetijskih proizvodov padajo in pogosto lahko rečemo, da so kmetje marsikaj že ogroženi oziroma je ogrožena njihovo preživetje. Kmetijska politika je vedno načrtovana za nekaj let in zato je treba zagotoviti tudi ustrezen proračun. Potem eh, v poročilu opozarjamo tudi na to, da če družba in Evropski parlament postavlja nove zahteve do nas, je potem treba razmisliti tudi o višanju proračuna in proračunskih sredstev. Gre torej za neke vrste zgodnje opozorilo. V kmetijstvu moramo poskrbeti za stabilnost. Ne gre samo za nove zahteve. Celotno kmetijsko politiko je treba tudi stabilizirati. Imeli smo že prvo srečanje z kolegom iz odbora za proračun, Janom Olbrihtom. Nekako sem jim skušal predati vzdušje iz našega odbora. Povedali smo, da je za nas zelo pomembno, da ohranimo finančni okvir ne smemo ga nižati pri umestni oceni. In tudi, ko gre za druga politična področja, morajo vsa ta področja dobiti dovolj proračunskih sredstev, zato da bo lahko Evropska unija še, naprav, še naprej izpolnevala svoje naloge in obveznosti. V naslovu dve morajo neposredna plačila ostati takšna, kot so. To je zelo pomembno za naše kmete, zato teh plačil ne smemo nižati. Prav tako je treba razumeti, da so nam v okviru večjega finančnega okvira bile zastavljene zgorne meje, ki omogočajo veliko manj manevrskega prostora, kot smo ga imeli v preteklosti. Nekateri kolegi se še preveč držijo te slike iz preteklosti, pred desetimi, petnajstimi leti, eh, ko sploh ne bilo problematično, da bi komisar za kmetijstvo dal na razpolago še kakšno milijardo ali dve z prerasporeditvijo sredstev v proračunu. Ampak ti časi so menili. Mi smo sporočili, kakšne so naše potrebe. Potem smo dobili relativno pravičen proračun, kjer pa niso predvidene kakšne velike rezerve. Zato morda ne bomo mogli se odzvati na vse grožnje, ko gre za padajoče cene, ko gre za dobrobit živali, vse potem določene zdravstvene vedike, tukaj bi lahko kar hitro obremenili proračun in porabili vso rezervo. In eh, kolege v odboru za proračun smo opozorili na to. Se pravi, če bodo potrebni kakšni nepredvideni nujni ukrepi, preprosto ne bomo imeli dovolj sredstev za to v proračunu. Skratka, poročilo ima 19 točk, kjer je povzeto vse to, o čemer sem jaz sedaj govoril. Eh, vse skupaj bomo še izpilili na naslednjem srečanju poročevalcev v Senci. Prosim, vi pa v. Izkoristite rok za vložitev predlogov spremenb, vedno smo odprti do dobrih predlogov. In če bo na drugem eh, srečanju poročevalcev v senci atmosfera prav tako dobra kot na prvem, bomo prav tako lahko k malu dokončali poročilo in uh, bo poročilo imelo tudi veliko soglasno podporo. Hvala lepa. Hvala. Preden dam naslednjemu govorniku besedo, bi vam želel, bi želel z vami deliti neko izkušnjo. Pred tremi tedni smo imeli v odboru za, um, za kmetijstvo predstavitev na to temo. Tudi jaz sem se tega udeležil. Vesel sem bil, da sem se lahko udeležil te predstavitve. Kaj ti? Slišal sem enega izmed govornikov. ki eh, je rekel, da je kmetijstvo mozna krava oziroma da je kmetijstvo tisto, ki požre ogromen del evropskega proračuna. Jaz sem se na to odzval, sicer na miren način, ampak eh, odločno. Ampak res sem eh, bil razočaran, da so nas tako prikazovali in to je bil celo strokovnjak, ki je prišel iz naše države.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 Seveda pa moramo tudi poslušati to, kaj drugi odbori govorijo o našem odboru, o kmetijstvu. Previdni moramo biti pri tem, kaj govorijo člani naših skupin. In eh, ja, skratka, tu moramo biti previdni, gospod Bes. Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, pri tej eh, temi vedno pozorno prisluhnem. Tudi v moji državi obstajajo takšni strokovnjaki, ki eh, trdijo podobno. Kar nekaj jih je. Tukaj obstaja en jasen argument, ki sem ga povedal že večkrat in ga bom tudi še enkrat ponovil, tako da ga lahko vsi uporabijo. Pri vseh javnih izdatkih v Evropi, tudi izdatkih za kmetijstvo, če bi to vse torej, poračunali, bi bili izdatki za kmetijstvo kmetijstvo samo en odstotek. Torej, tukaj so še drugi izdatki in tisti, ki trdijo, da je ta odstotek previsok, preprosto ne razumejo, kako je to porazdeljeno. V 70-ih letih je bil odstotek eh, izdatkov za kmetijstvo 78 odstotkov proračuna, zato ker drugih področji pač ni bilo. Sedaj pa je to torej veliko, veliko nižje. Sploh glede na to, da gre za sektor, ki zaposluje zelo velik odstotek naše družbe. Torej, ne rabimo se skrivati, ko zahtevamo takšen minimalni odstotek izdatkov za kmetijstvo glede na to, da gre za 14 milijonov kmetijskih obratov po vsej Evropi, ki dobivajo sredstva za to, da pridelu, pridelujejo kakovostne in domače kmetijske izdelke, ki služijo potem našim državljanom. Torej, sam vedno zagovarjam naše kmetijstvo in bom to storil tudi v prihodnosti. Je pa in posel Meller. Najlepša hvala, gospod Miller, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, da ste mi dali besedo. Rada bi iskreno čestitala gospodu Jaru za to, za dobro, to dobro uravnoteženo poročilo. Sama ga lahko v celoti podprem in veseli me, da je tukaj zelo konkretno spregovoril o tem enem odstotku proračuna in omenil tudi to, da vsak državljan Evropske unije na dan nameni 32 centov za kakovostna živila pridelana v Evropski uniji in to je zelo pomembno povedati. Dobro je tudi, da se držimo tega modela dveh stebrov in da zahtevamo, da se proračuna za kmetijstvo ne krajša. Že v prejšnjem obdobju se je ta proračun zmanjšal in to se ne sme ponavljati. Namreč, že tako so se zmanjšale postavke. Zame je pomembna tudi točka 11. Vedno znova je potrebno namreč izpostavljati, da potrebujemo subvencije v kmetijstvu. Namreč te eh, služijo neposrednim plačilom in so dejanska pomoč eh, za kmete, ki se znajdejo v krizah, eh, kot jih imamo te dni. Pomembno se mi zdi tudi, da imamo v točki 17 omenjeno, kako zavračamo eh, ponovno renacionalizacijo kmetijskih politik. Seveda imamo različne politike v posameznih državah članicah, ampak vseeno moramo ustrajati na skupni kmetijski politiki. Po našem mnenju je torej izjemno pomemben, je pomembna tudi točka 19, čisto ob koncu. Tam smo jasno opozorili na to, da potrebujemo politične ukrepe ter konkretne cilje, ki jih moramo upoštevati. Šele potem pa lahko eh, začnemo z razpravo o finančnih sredstvih. Trenutna SKP, kot jo izvajamo v zadnjem letu, v bistvu še ni podala nekakšnega prikaza porabe sredstev po državah članicah nismo še ugotovili, kateri ukrepi so koristni in učinkoviti, kateri pa ne. Torej, dobro bi bilo jasno povedati, da ne govorimo o vsebinskih zadevah, ampak samo o proračunu ter o finančnih sredstvih. Torej, v predlogih sprememb nima smisla, da začnemo z razpravo o tem, kako je zastavljena SKP in kako se bodo eh, finančna sredstva znotraj tega vsebinsko porazdeljevala. Hvala tudi za to, da ste bili tukaj zelo jasni glede tega, da če bodo unesli nove zahteve za kmete, potrebujemo tudi nova sredstva. To je logično. Hvala. Najlepša hvala, gospa Sindra, izvolite. Obrigada, presidente. E, o relator na som. Najlepša hvala. Poročevalec v senci naše skupine danes eh, žal ni tukaj, ampak eh, bom jaz predstavila njegovo mnenje lahko se strinjamo z osnotkom tega poročila. V teh kriznih časih eh, seveda je situacija za kmete težavna. Žal pa poročevalc ne omenja v celoti, zakaj prihaja do te krize zaradi reform, tržnih reform. Tukaj ne piše, da je razlog za krizo to, ker nimamo primernih mehanizmov za povpraševanje in ponudbo. Reforme SKP poskušajo ustajevati ta cilja, po drugi strani pa se zmanjšuje proračun za SKP. Prav zato so prihodki kmetov nižji. Različne študije komisije kažejo na to, da prihaja do dolgoročnih trendov, da se prihodki kmetov manjšajo, kar povzroča nestabilnost, vsaj kratkoročno. Ko govorimo o tem, kako pomembno je kmetijstvo za teritorijalno kohezijo, je potrebno omeniti tudi, kako pomembni so MSP-ji v kmetijskem sektorju. No, glede na to, kako resna je kriza trenutno, mislim, da moramo storiti še korak naprej ter eh, zahtevati, da se okrepi proračun, tako da bomo lahko pripravili primeren odziv na krizo. Poleg tega bi bilo dobro omeniti tudi posledice eh, ruskega bojkota. Evropski proračun je potrebno prilagoditi tem posledicam, do katerih je prišlo. V vsakem primeru obstaja tukaj povezava. Eh, med večjo potrebo po finančnih sredstvih, ko prihaja do večjih zahtev in tudi krize. Hvala. Vijeme tudi posel, pan posel. Najlepša hvala. Gospod Vozon. Simšel pozivom. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zdi se mi škoda, da to besedilo ni daljše, da ne omenja več eh, tem. Od leta 2000 eh, naprej beležimo opace za 20 odstotkov in eh, pomoč je izjemno pomembna za kmetijstvo v Evropi, drugače bo ravnoteže eh, porušeno. Eh, mlečnih kvot ni več in kmalo ne bo več sladkornih kvot. Obstaja veliko tvega na globalnem trgu, tveganja izhajajo tudi iz TTIP-ja tako kar se tiče okoljskih norm, kot tudi sanitarnih norm. Ponovna nacionalizacija pomoči eh, je pomembna tema. Mislim, da prihaja do eh, težav tudi na področju konkurenčnosti zaradi delovanja komisije, kot verjetno veste. Najlepša hvala, gospod Ropi. Kot kolega Jaruš, parnik ta dokumenta, manovkati. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad eh, zahvalil kolegu Jaru za pripravo tega dokumenta, mislim, da odraža današnjo situacijo. Vseeno pa bi rad izpostavil nekaj idej, ki jih imam. Zakaj je treba povečati sredstva na področju kmetijstva? Zakaj eh, jih ne smemo zmanjševati? Slišali smo, da imamo 500 milijonov eh, prebivalcev, ki jih moramo nahraniti. Ampak eh, kmetijstvo se ne vrti zgolj okoli hrane. Mislim, da ni prav primerjati odstotka uh, sredstev, ki jih Evropa uh, zagotavlja za kmetijstvo. Mislim, da je treba analizirati življenjske standarde eh, kmetov v primerjavi z ljudmi, ki živijo v eh, urbanih okoljih. Naprimer, eh, pri nas, v moji državi, je brezposobnosti na podeželju dvakrat več kot v mestih. In tudi prihodki so dvakrat manjši kot v mestih. Če gledamo na teh 38 odstotkov, Eh, zelo formalistično se nam zdi, da je to visok odstotek, ampak to nam v bistvu popolnoma nič ne pove. Tako se mi zdi, da je treba spremeniti četrto točko. Ta delež je sicer velik, ampak rezultata, pravega rezultata, pravih učinkov eh, pa ni. Rad bi prosil tudi, da naše mnenje formuliramo eh, bolj jasno, kar se tiče eh, krize in ruskega embarga. Ni kmetijstvo tisto, ki je ustvarilo težave, eh, ki je povzročilo konflikt na Krimu in konflikt z Rusijo, ampak kmetijstvo sedaj plačuje račune te krize. Zakaj nismo, na primer, Eh, uporabili sredstev iz splošnega proračuna? Zakaj je kmetijstvo tisto, ki je prizadeto? Če bi sredstva iskali v eh, skupnem splošnem proračunu, bi eh, morda dosegli bolj odgovoren pristop do reševanja te problematike. Na to še vprašanje neposrednih plačil ki so v novih državah članicah eh, precej nizka. To vpliva na konkurenčnost v teh državah. Rad bi zato prosil, da zagotovimo enake ravni sredstev kot v drugih državah mislim, da si moramo vsi prizadevati za Evropo ene hitrosti, ne pa dveh hitrosti. Sedaj bom pa končal, ker eh, me predsednik preganja. Zdravljenkuji, tak pa mluvil najdužej. Najlepša hvala. Ja, govorili ste kar nekaj časa, gospa Agile, razvolite. E, hvala lepa. Jaz sem poročevalka v senci socialdemokratov. In želela bi povedati gospodu Jaru, da se nam zdi glavno stališče iz poročila spremljivo. Govorimo o reviziji večletnega finančnega okvira, ne govorimo o reviziji skupne kmetijske politike. Govorimo o celotnem večletnem finančnem okviru. To sta dve ločeni vprašanje. Splošno stališče poročevalca je primerno. Ne smemo pa Torej, če želimo, da bi mnenje odbora Agri imelo določeno težo, ne smemo pozabiti na določena vprašanja cilji skupne kmetijske politike, kaj je potrebno za dosego teh ciljev. Torej seveda potrebujemo tudi ustrezen proračun, da lahko izpolnimo naše cilje, da se spoštujejo določbe iz drugega stebra, tudi pri večnem finančnem okviru. In da opozarjamo na to, da obstaja tu neko tveganje. Torej, obstaja veliko tveganje za krizo v določenih sektorjih, za ruskim embargom. Eh, zato bomo morda dobili več proračunskih sredstev. Sicer govori o nihanju cen, ampak to ni dovolj. Mislite, bi morali, morali bi biti proaktivni ne moramo biti konzervativni in reči, ne želimo, da se nam kdo dotika proračuna, ampak da je skupna kmetijska politika namenjena podeželskim, eh, podeželskim območjem in nujno je doseči, da ne bodo vsi ljudje eh, odšli od tam. Eh, se pravi, ne gre za poklicne kmete, gre za politiko, ki spodbuja kohezijo, ki skrbi za to, da se ne bodo vsi odselili iz eh, podeželskih območij, ki prispeva tudi k zaposlovanju v ruralnih območjih. Na ta način moramo povdariti pomen kmetijske politike na njen, eh, torej eh, podariti moramo njen vpliv na teritorijalno kohezijo. V Evropski uniji so veliki izzivi. Ehm, dobro, morda bi za to bil denar, ki je namenjen za skupno kmetijsko politiko dovolj, ampak to ni namenjeno samo poklicnim kmetom, ampak gre za naše, za oskrbo naših ruralnih območij in pomembno je za teritorijalno kohezijo. V tem smislu bomo uložili tudi nekaj predlogov sprememb. Ali posel, da bi Bog, da bi tak bilo? Ali... Hvala. Ja, želim si, da bi bilo res tako, ampak žal nekateri želijo spremeniti proračun. Gospod Petira. Čestitam kolegi Jaru na odličnom strukturiranom. Najlepša hvala. Rada bi čestitala gospodu Jaru za tako strukturirani na sistematično poročilo. Strinjam se, da sredstva za SKP morajo ostati na voljo. Kmetijstvo namreč nahrani naše državljane in eh, poleg tega na tak način ohranjamo tudi kmetijska zemlišča. Vsi kmetje tudi prispevajo k odpiranju novih delovnih mest v drugih sektorjih. Kar sedem delovnih mest ustvarijo eh, kmetje na tak način. To je zelo pomembna informacija in eh, na tak način smo lahko tudi bolj ustrajni pri tem, ko zahtevamo ohranjanje sredstev za SKP. Gospodarska kriza je močno vplivala na kmetijski sektor. Seveda je vplivala tudi na druge sektorje, ampak kmetje so, bili tukaj, eh, so tukaj resnično zelo trpeli. Prav zato potrebujemo določena sredstva za podporo v nujnih primerjih. Zelo podpiram gospoda Jara pri tem. Še en komentar imam namreč eh, stopnja revščine, do katere pride v primeru, da kmetje več ne delajo, je zelo visoka. Mnogo kmetov se znajde na meji revščine ali pa celo pod njo. Prav zato pozivam odbor za kmetijstvo, da pozove države članice, naj ne uvedejo nekakšno najnižjo eh, pokojnino za kmete. V, na Hrvaškem imamo kar 70 tisoč upokojenih kmetov, ki živijo z minimalno pokojnino 35 evrov na mesec. Kdo lahko preživi s takšnim zneskom? Pomembno je torej razumeti, kakšno vlogo igrajo kmetje v naši družbi in kaj storijo za nas. Potem, ko se upokojijo, pa morajo stradati. To je potrebno spremeniti. Pan posel Kužnju, Bazboš. Dziękuję bardzo. Ja Najlepša hvala, gospod Kužbek, izvolite. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil gospodu Jaru in eh, kot eh, poročevalec v senci za to zelo dobro poročilo, zelo mnenje, bi rad povedal naslednje. Sem tudi član odbora za proračun in strinjam se s tem, kar ste povedali prej, gospod predsednik. Namreč finančna sredstva za skupno kmetijsko politiko so pomembna in dobro je, da jih ohranimo, tako da jih ne bodo vzeli za druge namene. Dobro je torej, da v tem mnenju izpostavljamo dejstvo, da se ta finančna sredstva potrebujejo v tem sektorju in da jih je morda potrebno celo povišati. Po drugi strani pa vidimo, da se kmetom nalagajo dodatne zahteve znotraj SKP, naprimer uresničevanje podnebnih ciljev, če navedem samo enega. Razumeti moramo tudi trenutno krizo, glede na to, da trenutno nimamo nobenih rezerv. Prihaja torej do nestabilne situacije, v kateri nimamo dovoljšnih finančnih sredstev, da bi pomagali kmetom. Oso, opozoril bi še na naslednje. Zelo pomembno je, da poskrbimo za to, da se ukrepijo neposredna plačila tudi v državah, kjer teh še ni dovolj. Upam, da bo to vključeno v poročilo. Hvala. <clears throat> Ja, <clears throat> Gospod Hojsling, najlepša hvala. Rad bi podal nekaj komentarjev. Z komentarji, ki smo jih navajeni, mislim, da ne bomo več eh, uspeli. To, da samo omenjamo, da gre našim kmetom slabo in da potrebujemo več denarja za njih, ni dovoljšen argument. Tudi našim pekom, našim delavcem in podobnim gre slabo. Dejstvo je, da finančna sredstva, ki jih namenjamo kmetijski politiki, ne pridejo do ljudi, ki jih res potrebujejo. Prav zato se moramo na koncu vprašati, ali eh, dejansko naša politika služi temu, da dopolnjuje prihodke kmetov ali pa eh, služi temu, da vzpodbujamo družbeno aktivnost, družbeno dejavnost kmetijstva in kmetijskega sektorja. Če bomo še naprej govorili o tem, da spodbujamo in želimo dopolnjevati eh, prihodke kmetov, potem bo to slab argument. Namreč takoj nam bodo povedali, da obstajajo tudi drugi sektori, v katerih velja eh, vlada kriza in kjer ljudje potrebujejo dopolnilna, dopolnilne prihodke. Govoriti moramo o družbeno koristnem aspektu kmetijstva. To, da vsak hektar kmetijskega zemljišča vržemo 300 evrov, naprimer, ni dobro, ni smiselno, ni, slab, ni dober argument, zato ker ne bo držal vode. Zaščititi moramo naš kmetijski proračun in zato potrebujemo nove argumente, ki bodo prepričljivi. Skupaj se moramo boriti za ta proračun in ni dovolj dobro, da rečemo, da je situacija morda trenutno dovolj dobra in da potrebujemo več uh, sredstev za to, da pač eh, vzdržujemo to situacijo. Kolega Rope je prej povedal, da imajo države članice, nekatere države čla, eh, članice torej težave zaradi emb ruskega embarga in da te potrebujejo več sredstev. To je res in to moramo izpostaviti. Pri razpravah o finančnih sredstvih pa ne smemo izpustiti tudi. Uh, tega, da se določene tržne ureditve povezajo, povezujejo. Razmisliti moramo o tem, kako, na kak način ukrepati. Recimo, razmisliti bi morali v tržnih ureditvah. Vidimo, do kakšne katastrofe je prišlo na eh, trgu mleka. Tu ni dovolj, da samo. Eh, dodajamo več finančnih sredstev. Spremeniti moramo našo politiko, drugače se ne bo nič spremenilo. Politika na, v sektorju mleka je takšna, da finančna sredstva sploh ne pridejo do tistih, eh, ki jih potrebujejo. Namreč naši obrati se vse bolj zadolžujejo in to ne vodi nikamor. Torej, potrebujemo drugačno politiko takšno, ki bo koristila našim kmetom, tistim, ki najbolj eh, trpijo za trenutno krizo. Gospa Šrajer, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Rada bi eh, nadaljevala z tem, o čemer smo govorili že prej, glede nizozemske. Na obisku nizozemske ste videli veliko obratov, kjer smo eh, vlagali veliko v inovacije ampak to ne koristi majhnim družinskim kmetijskim obratom. 50 odstotkov mlečnih kmetov ne more shajati z finančnimi posledicami krize. Kar nekaj velikih kmetov je tudi v podobni situaciji. Dobro moramo razmisliti, kam bo šel denar v prihodnosti. Ko govorimo o kmetijstvu, moramo razločevati med finančnimi sredstvi, ki gredo v namen industrije in tistimi sredstvi, ki gredo neposredno kmetom. Prosim torej za odgovor, če mi ga lahko date. Ali smo v našem parlamentu storili karkoli za to, da bi kmetijski odbor dejansko lahko posredoval pri svetu v povezavi s tem, kaj se dogaja na področju okolja. Doma so mi povedali, da eh, se lahko te stvari kar hitro premaknejo. Že vse od druge svetovne vojne imamo v Evropi mir, pa tudi varno oskrbo s hrano. To pomeni, da mora naše podeželje ostati čisto in vzdržno. Torej potrebujemo širši pogled. In ni dovolj, da samo naš odbor to razume. Tudi drugi odbori morajo razumeti pomembnost tega. V okviru podnebnega sporazuma moramo tudi mi upoštevati te določbe v našem odboru. Namreč ta sporazum ima posledice za naše politike in to moramo vključiti v naše politike. Hvala. Gospod Dorfmar, izvolite. Hvala, predsedujoči. Ja, eh, nenavadno je, ampak eh, moram povedati, da ima kolega Hojsling prav. To se ne zgodi prav pogosto. Preprosto je reči, da imamo sedaj na voljo nek proračun, da imamo tukaj mehanizme in da jih moramo takoj sedaj um, zaščititi. Ne le v tem umestnem pregledu, ampak nasplošno moramo razmisliti o teh mehanizmih. Vsekakor moramo zaščititi sredstva, ki so na voljo, ampak vprašanje je, ali ti mehanizmi, ki obstajajo, omogočajo učinkovito kmetijsko politiko. Odpravili smo veliko različnih ukrepov, skupna kmetijska politika pa je postala samo sistem za razdeljevanje denarja. To je vse. In ta sistem je povezan z uh, ozemljem. Torej, tisti, ki ima več hektarjev, dobi več denarja, tisti, ki ima manj hektarjev, pa manj. Veliko manj. Ko govorimo o kriznih situacijah, pa tudi o aktivni kmetijski politiki in njenem oblikovanju, potem vidimo, da tukaj manjka mehanizmov. To je jasno povedal tudi Peter Jar. Torej, prvi stebr imamo, drugi pa ni uh, dovolj okrepljen, nimamo dovolj sredstev v drugem stebru, ko pride do kriznih situacij. In ta pasivna politika, ki jo trenutno vodimo, v bistvu ni dorasla novim izzivom na trgu. vedno več kritik slišimo na to temo in jasno nam mora biti, da teh 35 eh, milijard, ki so na voljo, da je to res relativno nizek odstotek proračuna. Ampak davkoplačevalci vidijo ta znesek, ki se jim zdi relativno visok. Pomembno je torej, dokot, kam gredo ta sredstva. Ali eh, ta sredstva dobijo kmetje, ali ga dobijo samo lastniki zemlišč, ali se kje porabi. Ko gre za naložbe v kmetijstvu, pogosto vidimo, da veliki naložbeni in investicijski skladi kupujejo zemlišča. Zakaj? Tam namreč dobivajo dobre eh, obresti na svoj vložek. Pomembno je torej, da zaščitimo sredstva znotraj teh skladov. Heisler pa je direktor. Najlepša hvala, sedaj pa direktor Heisner. Izvolite. Uh, thank you very much, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za, uh, da ste nam dali priložnost, da se odzovem na to pomembno temo. Omenili ste veliko pomembnih vprašanj glede umestnega pregleda, ampak kot veste, bo prišlo tudi do splošnega, splošne razprave o prioritetah znotraj evropskega proračuna. Politične spremembe so namreč obremenile trenuten način porabe znotraj evropskega proračuna. Komisija bo pripravila sporočilo, o katerem bodo, boste razpravljali v parlamentu proti koncu letošnjega leta nismo še določili točnega termina, ampak vsekakor bo to v drugi polovici leta. Pregled si bo ogledal eh, prioritete in to, v katero smer se mora razviti evropski proračun. Vključili bomo tudi razpravo o trenutnih političnih vprašanjih in eh, izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija. Omenil bi samo begunsko krizo, ki je najbolj očiten primer. Za eh, proračun SKP imamo tudi pomenjujoče sporočilo, namreč eh, vnaprej dodeljene ovojnice ne bodo spremenjene. To je dogovor med eh, vsemi tremi inštitucijami, torej ne bo prišlo do prerasporeditve sredstev znotraj razdelka 2. Ključno sporočilo je, da želimo stabilnost. Torej, eh, pri umestni oceni bomo poslali sporočilo stabilnosti za ta dotični sektor. Ogledati pa si moramo tudi določene kvalitativne elemente pri porabi proračuna znotraj razdelka 2. Nekateri poslanci so že omenili uskladitev z podnebnimi sporozumi in eh, biotsko raznolikostjo. To je za komisijo zelo pomembno in kot veste, približno 20 odstotkov proračuna je namenjenih eh, izdatkom, ki so povezani z podnebnimi spremembami nova skupna kmetijska politika je seveda tudi del teh eh, označenih 20 odstotkov sredstev. V našem sporočilu se bomo poskušali osredotočiti na to, kako se učinkovito porablja, porabljajo sredstva znotraj SKP na ta način. Nasplošno bomo razpravo vodili tudi v smeri rezultatov. To spodbuja računsko sodišče, pa tudi eh, vaša razrešnica v skupnem proračunu. Potrebno je namreč prikazati rezultate posledic evropskih sredstev. zelo pomembno v tej, v tej razpravi, bo tudi, zelo pomembno bo tudi načrt poenostavitve komisarja Hogana. Namreč eh, poskušamo najti izhod iz eh, zelo močne birokratiziranosti, torej veliko upravnih bremen v tej skupni kmetijski politiki. Seveda eh, se zavedate, izvedbenih in delegiranih aktov, ki jih bomo v tem kontekstu predstavili. Poleg tega pa komisija načrtuje, da bi pripravili tudi nekakšen splošen pregled poenostavitev znotraj finančne uredbe. Ta pregled eh, bo zadeval vsa področja dele kmetijstva. Za konec. Eh, bi omenil še nekaj, kar je razvidno tudi iz vaše razprave. Ta umestni pregled bo povezan z predlogom, ki ga bo komisija predstavila ob koncu eh, tega obdobja za nov večletni finančni okvir. Gre za razpravo, ki se bo začela v letu 2018, ko bomo razpravljali o politikah, ne samo o skupni kmetijski politiki, ampak tudi o drugih politikah. Takrat bomo začeli za splošno politično razpravo o tej temi in preden bomo eh, sprejeli nov večletni finančni okvir od leta 2020 do 2028, bo to potrebno. Najlepša hvala. Tako, jakie są relacje, panie dyrektorze, między... Da, ampak kakšne so povezave med skupno kmetijsko politiko in eh, ovojnicami za posamezne države? To ni namreč popolnoma jasno tukaj. Skleniti je treba to pomembno temo, govorimo namreč o eh, razmerah na področju kmetijstva. Vemo, da se morda lahko zgodijo eh, protesti kmetov, morda eh, lahko torej pride do tega in morda bi to lahko tudi pozitivno vplivalo na eh, razmere. Vedno govorimo o izzivih, ampak sam sem bliže pristopu gospoda Jara. Eh, rešiti moramo problematiko, s katero se soočamo danes, rešiti moramo krizo in vse skupaj stabilizirati. Ne smemo iti predaleč v razpravi. Preprosto se je namreč pogovarjati o prihodnosti. Mislim, da se moramo najprej pogovarjati o trenutnem stanju in šele pozneje o prihodnosti. Gospe in gospodje, prepričani smo v naša stališča. Dobro bi bilo, da bi poskušali prepričati tudi druge, naprimer ministre v naših državah, druge poslance in poslanke, kolege in kolegice iz drugih političnih skupin, tako da bi uh, ustvarili neko ozračje skupnega stališča, da bi zagotovili nek skupni pristop. Eh, kmetje se ne smejo pogovarjati zgolj z nami, ampak morajo poskušati vplivati tudi na druge poslance in poslanke zunaj našega odbora. Skupna kmetijska politika ni zgolj kmetijska, je tudi okoljska, navezuje se na podeželje, na podnebje. Naše naloge so torej eh, vedno pomembnejše in vedno večjih je ne smemo pozabiti niti na uh, zunanje dejavnike. Obravnava skupne kmetijske politike v okviru evropskega trga ni dovolj. Uh, govoriti moramo o globalnem trgu. Vse skupaj je namreč povezano. Imamo to tendenco prekomerne proizvodnje in verjetno bo uh, to veljalo tudi v prihodnosti. Imamo Brazilijo, Argentino, Novo Zelandijo, Avstralijo, države, ki prav tako spodbujajo vedno večjo proizvodnjo. Vemo pa seveda, da kmetija bankrotira zgolj enkrat. Če bomo izgubili naš model evropskega kmetijstva, eh, ne vem, zdi se mi, da smo sedaj na pravi poti, da pride do tega. To je torej vse. Najlepša hvala gospodu Jaru. Želimo vam veliko dobrega dela pri eh, obravnavi tega eh, besedila. Rok za predloge sprememb je 29. april do 12. ure. Gospod Jar, izvolite. Eh. Najlepša hvala. Ja, nekaj komentarjev. Najlepša hvala za vse komentarje kolegic in kolegov poročilo še ni končano in zato se eh, veselim naslednjega sestanka poročevalcev v Senci, ko bomo imeli pred seboj predloge sprememb in jih poskušali vključiti. Ja, govorili ste o ruskem embargu in eh, podobnih vprašanjih, vsekakor jih lahko vključimo v poročilo. Poročilo ima nekako tri dele in eh, res sem rekel, da se moramo osredotočiti, ampak prvih pet točk je nekako enotnih. V teh petih točkah smo želeli nekako pojasniti skupno kmetijsko politiko drugim kolegom v Evropskem parlamentu. Pokazati jim želimo, da smo zanesljivi partneri pri oblikovanju proračuna in to je eh, zelo dobro za naše kolege v, proračun, v odboru za proračun. Na tak način smo želeli pojasniti SKP. Omenil bi še točko 16, namreč eh, ukrepi, ki ne stanejo nič, to, da razgradimo birokracijo. To je zelo dober ukrep, ki bo koristil vsem kmetom. Še nekaj pa bi rad eh, dodal kot nekakšno upozorilo. Že včeraj sem povedal, da obstajajo določene nejasnosti. Kako želimo oblikovati SKP v prihodnosti, kaj želimo izboljšati. Sam imam mnogo idej, pa tudi vi jih gotovo imate, ampak tega ne želim vključiti v poročilo, ker to ne bo mogoče, tudi časovno ne. Torej, eh, predsedniku in koordinatorjem sporočam, da bi bilo dobro, če bi vodili takšno razpravo o prihodnosti SKP, kot je omenil tudi gospod Hoisling. Ampak za to potrebujemo veliko časa. Prav zato prosim kolegice in kolege, da v to poročilo, ki ga posredujemo eh, kolegom iz proračunskega odbora, da pokažemo enotnost. V nasprotnem primeru ne bomo nič dosegli. Ta osnovna razprava, ki jo res potrebujemo, pa je ločena razprava. In predsednik, eh, dobro bi bilo, da razmislite o tem, kdaj jo umestiti v naš eh, dnevni red. Tudi sam sem relativno nezadovoljen s tem, ampak držati se moramo teme našega poročila, tako da lahko pošljemo jasen signal kolegom iz proračunskega odbora. Tako da bo razumeli, kaj želimo doseči. Še enkrat bo povedal, to poročilo mora biti tudi realistično. Ne morem tukaj reči, da želimo podvojiti proračun, namreč to se ne bo zgodilo. Torej, eh, prepričan sem, da bomo uspeli. Dziękuję, podzielamy Pana poglądy i jesteśmy. Najlepša hvala. Strinjamo se z vami, podpiramo vas, s tem je razprava o tej točki končana. Čaka nas še en sestanek v ponedeljek ob treh, gospe in gospodje, imeli bomo javno predstavitev, z nami bodo gostje, strokovnjaki, sedaj pa dvominutni odmor, na to pa sledi seja koordinatorjev. Hvala.